Prav tako ne. Dobro, potem bomo glasovali. Kdo je za? Kuje. Proti. Hvala. Predlog je sprejet in glasovanje o osnutku resolucije se preloži na naslednje plenarno zasedanje. Dnevni red je torej sprejet.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 parlamenta tesno sodelujeta in v veliko veselje nam je, da ste danes z nami. To priložnost želim izkoristiti, zato da se vam zahvalim za to, da ste me povabili, da spregovorim pred panafriškim parlamentom na vašem zasedanju, ki bo čez tri tedne. Žal, sam ne bom morel, mogel biti tam, ampak z veseljem vam bom poslal sporočilo in prepričan sem, da se bomo lahko ponovno srečali še v prihodnosti. Še enkrat dobrodošli. Naslednja točka izjavi sveta in komisije v zvezi s pripravami na Evropski svet. Pozdravljam predsednika Evropske komisije, gospoda Baroza in tudi ministra Garido v imenu sveta. Diego Lopezu Garigi sedaj dajem besedo da odpre razpravo. Gospod minister, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. V teh mesecih od začetka 2010, smo priča zelo močni dinamiki v Evropski uniji v času najhujše gospodarske krize zadnjih 80 let. Istočasno pa je stopila veljava nova pogodba, Lizbonska pogodba. Dobili smo nove inštitucije. Istočasno pa smo popolnoma preuredili ureditev naših gospodarskih sistemov. To se dogaja veliko krat na precej kaotičen način. Odgovarjamo na zelo pomembne izzive in to sproti, kot je naprimer primer grškega finančnega sistema. Evropa se odziva na to situacijo s tem, da je ustvarila nove inštrumente za gospodarsko politiko v vseh razsežnostih. Veliko krat zaradi dreves ne vidimo celega gozda, vendar pa smo ustvarili nov način za pristop k novim gospodarstvu. Ustvarili smo evropski pristop. Tako smo storili, ko smo se odzvali na resno krizo. Takoj smo sprožili javna sredstva za zmanjšanje primankljaja in v Evropskem parlamentu smo se dogovorili o popolni preureditvi nadzora nad finančnim sistemom. Lotili smo se tudi koordinacije gospodarskih politik in komisija se je odločila, da bo pripravila predlog v tem smislu. Zato, da bomo koordinirali gospodarsko politiko še posebej v evroobmočju. Videli pa smo tudi zelo jasno delovanje Evropske unije za to, da bi podprli stabilnost gospodarstva evroobmočja. To obvezo smo sprejeli 11. februarja, zato da bi ustvarili vzdržnost in stabilnost v evroobmočju. Znotraj teh dejavnosti je tudi predlog za novo strategijo za rast in zaposlovanje in ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest. To je bil eden najpomembnejših tem dela sveta ta konec tedna. 3. marca smo sprejeli ta dokument. Predsedniki vlad in držav bomo preučili ta dokument na spomladanskem svetu in to z vidika strateških ciljev. Evropska komisija je v dokumentu omenila te cilje, to so zaposlovanje, naložbe v raziskave in razvoj, podnebne spremembe, energija, vprašanje nedokončanega šolanja in pa revščina. Evropski svet bo obravnaval tudi vprašanje upravljanja in vladanja. To je ena od vrzeli v Lizbonski strategiji. Upravljanje se mora osredotočiti na vodilno prisotnost, politično vodilno vlogo sveta in pa tudi na vlogo komisije glede nadzora nad izvajanjem ciljev strani držav članic. Seveda vse to v sodelovanju in z nadzorom Evropskega parlamenta. To bo cilj spomladanskega sveta ta konec tedna. Dodali smo mu tudi zelo pomembno točko, to je boj proti podnebnim spremembam. Tukaj mora Evropska unija ohraniti svojo vodilno vlogo, ohraniti ga mora v svetovnem okviru, tako mora tudi biti. Obvezali smo se za številke znotraj tega hitrega začetka. Upam, da bo svet s tem potrdil svojo obvezo v naslednjih letih za pomoč držav v razvoju. Kot je tudi to v skladu z obvezo razvitih držav, zato da bomo pomagali tistim, ki so na poti k razvoju, zato da bo ustvarili boljše pogoje za dogovor na tej zelo pomembni konferenci v Cancunu. Evropska unija mora ohraniti vodilno vlogo. Sporazumi iz Kebenhavna niso zadostni. Evropska unija mora združiti vseh 27 držav članic pri teh ciljih in pa doseči, da bodo cilji postali pravno obvezujoči na konferenci v Cancunu v Mehiki. To bomo obravnavali na svetu. Možno pa je tudi, odvisno je seveda od tega, kaj se dogaja v ta trenutek znotraj evropskih inštitucij da bomo obravnavali tudi primer Grčije znotraj teme gospodarske krize. Obravnavali bomo finančno, finančni sistem v Grčiji, javne dolgove v Grčiji, kajti to je nedvomno del politične obveze, ki jo je sprejela Evropska unija na ravni predsednikov vlad in držav 11. februarja. Torej, obvezali smo se k temu, da bomo podprli finančno stabilnost v evroobmočju. Če je zato treba sprejeti konkretne ukrepe, zato da bi obdržali finančno stabilnost, bomo te ukrepe tudi sprejeli. Ta tema bo zelo prisotna ta konec tedna na Evropskem svetu. Hvala lepa. Za vstopljenje v imenu. Hvala lepa. Hvala za izjavo ministra v imenu sveta. Sedaj pa dajem besedo predsedniku Evropske komisije Jose Manuelu Barozu. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. To je resnično dobra in prava priložnost, da se srečamo en, den, en dan pred tem zelo pomembnim spomladanskim Evropskim svetom. Čakajo nas težke naloge. To so naloge, ki jih mora Evropski parlament podpreti. In Zato želim parlamentu čestitati in se mu zahvaliti za resolucijo Evropa 2020, ki jo je parlament pred dvema tednoma sprejel v Strasburu in sicer z veliko večino. Prav tako želim to priložnost izkoristiti, da se zahvalim španskemu predsedstvu sveta za podporo strategiji Evropa 2020. To podporo je predsedstvo že jasno večkrat izrazilo. Sedaj pa je čas za Evropski svet in mislim, da mora Evropski svet doseči dvoje. Pokazati mora, da se odziva na trenutne potrebe, ob enem pa mora razmisliti o dolgoročnem evropskem strateškem okviru in dolgoročnih ciljih. Kriza je povzročila več skrbi za skupnosti, za delavce in za podjetja po Evropi. Zato so na nacionalni ravni javne finance pod velikim pritiskom in evropejci moramo seveda to rešiti, vključno s finančno stabilnostjo. Temu se bom še vrnil. Ampak Evropa ne sme zanemariti nujnosti ukrepanja sedaj, zato da bi povzročili dolgoročne spremembe. Zato se bo Evropski svet spopadal tudi z dvema izzivoma, gospodarska prihodnost in podnebne spremembe. O strategiji Evropa 2020 smo s parlamentom že razpravljali. Vaš prispevek in vaša zaveza bosta nujno pomembni, zato da bomo izvedli svoje ambicije za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Enako velja za Evropski svet. Naše ambicije morajo biti določene v skladu z nalogami, ki nas čakajo. Pokazati moramo, da imamo vizijo in koherenco za ukrepanje. Hkrati pa moramo biti sposobni to sporočiti tudi ljudem, da lahko ukrepamo tam, kjer je to potrebno. Zato mislim, da je tako nujno, da Evropski svet ta teden določi jasne cilje. Cilji, ki jih je komisija predložila, so bili previdno in natančno izbrani. Namenjeni so povišanju zaposlovanja, povečanju inovacij in raziskav, temu, da bi izpolnili cilje na področju podnebja, da bi izboljšali izobraževanje in da bi se borili proti revščini. Teh pet ciljev določa naloge, ki jih ljudje spoznajo, poznajo in za katere vsak ve, da so zelo pomembne. Tukaj gre tudi za politično voljo za reševanje zahtevnih problemov. Seveda morajo biti cilji takšni, da jih je moč doseči, vendar zahtevati morajo tudi dodaten napor. Države članice morajo spoznati, da so spremembe potrebne in Evropskemu svetu bom poskušal posredovati ta občutek nujnosti glede na to, v kakšnem gospodarskem stanju smo in kako nujne so reforme za bolj trajnostno gospodarstvo in za bolj vključujočo družbo v prihodnosti. Pomembni so tudi ukrepi, ki jih bo vsaka država članica sprejela, zato da spodbudi svojo rast in da reši pomenkljivosti, ki se jih vsi zavedamo. Nacionalni ukrepi morajo biti namenjeni reševanju nacionalnih problemov, pri tem pa je treba upoštevati subsidijarnost, ampak vse skupaj mora biti umeščeno v evropski okvir. Če nas je finančna kriza kaj naučila, je to, da smo vsi v svetu med seboj odvisni. Ne moremo te globalne medodvisnosti sprejemati takrat, ko nam to ustreza in jo zavračati, ko nam ne. To, mora spodbuja, to morajo spodbujati evropski ukrepi in v svojem dokumentu to imenujemo glavni projekti, vodilni projekti. Tako bomo pokazali, da Evropa ukrepa na pomembnih področjih, naprimer digitalna agenda, inova, inovacije učinkovitost sredstev. In v nekaterih primerjih bomo pomagali tudi, da bodo cili doseženi na nacionalni ravni. Tukaj predlagamo nov začetek. Zahvaljujoč Lizbonski pogodbi lahko sedaj sprememo nov pristop in okrepimo gospodarsko upravljanje Evrope. Tako bomo zagotovili ustrezno svobodo za cilje na nacionalni ravni, obenem pa bomo zagotovili močnejšo evropsko razsežnost in vse države na evropski ravni bodo lahko ponovno sprožile svoje gospodarstvo. Sprejem tega pristopa bo pravi preizkus za Evropski svet. Spodbujajo me rezultati neformalnega Evropskega sveta. Upam, da bodo evropski voditelji prisotni in da bodo podprli to, ko se bo treba odzvati izzivom, s katerimi se vsi soočamo. Kar zadeva podnebne spremembe. Vem, da se parlament strinja s tem, da moramo o podnebnih spremembah še naprej govoriti. Evropejci smo prepričani, da smo edini, ki imamo cilje na področju zmanjševanja globalnega segrevanja s ustreznimi mehanizmi. Zato mislim, da bi morali nehati razmišljati o Kemnhavnu in spet prevzeti pobudo. Potrebujemo jasno opredeljen, ambiciozen cilj. Zato je komisija predložila sporočilo, v katerem opredeljuje korake, ki so potrebni za to, da ponovno oživimo mednarodna pogajanja. Komisarka Edegardova je prav tako začela pogajanja z ustreznimi partnerji. Zato bi si morali prizadevati za uspeh v Cancunu v skladu z sporazumom iz Köbenhavna. To mora ostati na dnevnem redu, ampak vedeti moramo, da lahko to ocenjujemo le v luči globalnega sporazuma in ne prej oblikovati moramo zaupanje, predvsem z državami v razvoju. Zato moramo spoštevati svoje zaveze v zvezi z pospešitvijo gospodarstva. Obenem moramo izvajati tudi svežen 2020. Pokazati moramo, da je to združljivo z modernizacijo gospodarstva in z reformo, ki je vključena v strategijo 2020. Ti dve področji kažeta, da Evropejci želijo prevzeti vodilno vlogo Prepričan sem, da če imamo voljo, da bomo pogumni, potem lahko pokažemo, da lahko Evropa prevzame vodilno logo pri oblikovanju prihodnosti za državljane. V tem duhu bom Evropskem svetu predstavil nekaj večjih izzivov za srečanje G20, ki bo junija v Kanadi. Nikoli ne smemo pozabiti, da so nekatera ta vprašanja sicer evropska, ampak da jih moramo reševati tudi na globalni ravni. Spoštovane poslanke in poslanci, finančna stabilnost in gospodarska ter finančne razmere v Grčiji niso na formalne, formalnem dnevnem redu tega sveta. Ampak, odkrito povedano, ne vidim, kako je mogoče, da bi vodje držav in vlad še posebej tisti, ki so v evroobmočju, zanemarili to vprašanje. Zato bom opredelil stališče komisije v zvezi s tem. Grčija je trenutno v procesu korigiranja vladnega deficita. Uspeh na tem področju je ključnega pomena in Grčija že sprejema ustrezne korake v to smer. Bolj podrobno, Grčija sprejema ukrepe za to, da bo letos za 4 odstotke zmanjšala oziroma na 4 odstotke zmanjšala vladni primankljaj. To so ukrepi, ki sta jih predlagala komisija in svet, kakor je 16. marca potrdil tudi svet. Fiskalna prizadevanja Grčije se morajo seveda nadaljevati, kajti le tako bomo lahko zagotovili trajna zmanjšanja in znižanja tega primankljaja. Glede na to, kakšne razmere so v Grčiji, je neformalno srečanje vodji držav in vlad navedlo, 11. februarja je bilo to, da bodo države iz evroobmočja koordinirano ukrepale, če bo to potrebno, za to, da bi zavarovali finančno stabilnost v evroobmočju kot celoti. Konec citata. Komisija je pripričana, da je sedaj ustrezno, da bi v evroobmočju oblikovali instrument za koordinirano ukrepanje, ki bi lahko zagotovil pomoč Grči, če bi bilo to potrebno jasno mora biti, da oblikovanje takšnega mehanizma ne pomeni avtomatsko tudi njegove aktivacije. Če ustvarjamo takšne mehanizme, se moramo vprašati tudi v zvezi s solidarnostjo in odgovornostjo. Solidarnost je dvosmerna cesta. Grčija si prizadeva in sprejema pomembne ukrepe. Če jih pri tem podpremo, ne pomagamo samo Grčiji, ampak pomagamo stabilnosti evroobmočja kot celoti. Okvir za usklajeno ukrepanje je treba razumeti kot varovalo, ki se bo uporabilo samo v primeru, če bomo izkoristili vse druge načine ukrepanja in sicer najprej možnosti političnega ukrepanja na nacionalni ravni. Vsaka rešitev mora krepiti enotnost in skladnost evroobmoča in upravljanja evroobmoča. Svetovno gospodarstvo potrebuje stabilnost in evroobmoče zagotavlja stabilnost. In poskrbeti moramo, da bomo to sposobnost še bolj okrepili. Za nekatera vprašanja so potrebni medvladni instrumenti, vendar to je treba umestiti v večje evropski okvir. Spoštovane poslanke in poslanci, prepričan sem, da je odgovor na ta specifičen izziv, prav tako preizkus za evropske voditelje in za njihovo zavezo za Evropsko in monetarno unijo. Tukaj govorimo o temeljnemu načelu finančne stabilnosti, ki je v srčiki evra in evro je ena najpomembnejših stvaritev evropskega projekta do sedaj. Upam, da bomo to vprašanje, ta problem rešili v duhu odgovornosti in solidarnosti, kajti to je evropski način za reševanje stvari. Hvala. Dziękuję, panie... Najlepša hvala, gospod predsednik Evropske komisije, za vaše predstavitvene besede. Sedaj pa prehajamo na uh, govornike v imenu političnih skupin. Najprej predsednik ljudske, Evropske ljudske stranke, gospod Dol. Gospod, da, predsednika, predsedujoči svetu. Naša politična skupina poskuša zagotoviti nedvoumno v okviru priprav na Evropski svet eh, načelo solidarnosti od eh, predsednikov držav in vlad eh, zahtevamo, da pripravijo načrt, roadmap za reševanje krize. Kako se pripraviti in kje so tiste mejne točke? Ali menijo, na primer, da sta rast in zaposlovanje v skladu z veri, resursi, ki jih imamo v ta namen? potem kaj se dogaja z inovativnostjo, koliko bomo vlagali v usposabljanje, izobraževanje, kaj pa podpora malim in srednje velikim podjetjem, kaj pa odpravljanje revščine. Vemo, da so leta 2000 države članice določile svoje prednostne naloge v okviru Lizbonske strategije, vendar, ker niso namenile temu ustreznih sredstev, se nam zdi, da smo zapravili celo vrsto let in priložnosti v preteklosti napredek so dosegli namesto nas tisti, ki delujejo izven Evrope. Moja politična skupina želi, da Evropski svet se ne zadovolji samo z besedami, temveč da naredi posnetek stanja dosežkov do sedaj, ki ga je treba vključiti v pripravo strategije 2020. Solidarnost omenjamo povsod. V zadnjih tednih pravzaprav to besedo slišimo povsod. Čež da je to začetek in konec, pa je verjetno začetek in konec enotnega trga, skupne obramne politike, in še nekaterih skupnih projektov. Ampak od začetka finančne krize vedno znova sedaj poudarjamo potrebo po solidarnosti in mislim, da tudi v času grške krize moramo pokazati solidarnost kot v vsaki drugi evropski krizi. Evropski svet se mora na to krizo soočiti in tukaj potrebujemo rešitev v duhu skupnosti, skupnostno rešitev, če hočete ta mora spoštovati evropske metode delovanja in v kontekstu mehanizmov pomoči skupnosti moramo reševati to krizo in težave države članice. Vedno, ne glede na ukrepe, moramo spoštovati pravila skupnosti. V našem interesu je zagotoviti stabilnost celotnega evropskega finančnega sistema. Solidarnost je samo ena plat medalje, druga plat medalje pa je odgovornost. Vsaka država članica prevzema lastno odgovornost za to, da zagotovi ustrezno finančno eh, in proračunsko situacijo, kadar se države članice znajdejo v težavah, pač morajo zategniti pas, ampak eh, same morajo zagotoviti vse ukrepe, zato da bodo spravile svoje javne eh, bilančne in plačilne sisteme v sklad, za katerima smo se dogovorili. Da, Evropa mora pomagati Grči, Grči moramo pomagati, da bo prebrodila to veliko krizo, ampak Grčija sama mora upraviti vse potrebne reforme in to v kratkem kratkem in srednjem roku reforme, zaradi katere bo upravičila naša solidarnost. Včeraj smo imeli celo vrsto predlogov v parlamentu v zvezi s tem, sedaj pa jih je začeti treba izvajati. Gospod predsednik, kolegice, kolegi, spremembe so potrebne. Spremembe so najprej potrebne v komisiji. Komisija resnično mora narediti vse kot varuhinja pogodb pakt stabilnosti in kriterije iz tega pakta je treba uporabiti in komisija mora tukaj narediti vse, kar je v njeni pristojnosti. Evropski parlament jo bo seveda podpiral. Drugo, kar, je treba, kar je treba spremeniti, so naše javne finance. Takrat, ko imamo gospodarsko rast, vsakdo meni, da ima pravico do oblikovanja lastne fiskalne politike, ne glede na to, kaj počinjajo drugi. Ampak v času krize pa skoraj da vsi pričakujejo solidarnost od tistih, ki so bili bolj vzdržni v preteklosti. Ne vem, če lahko nadaljujemo v tej smeri. Države članice morajo svoje fiskalne politike, proračunske politike spraviti v red in eh, tukaj ne moremo se zadovoljiti samo za kozmetičnimi ukrepi. Sveda, načelo solidarnosti bo postalo bolj očitno in bolj naravno, če se bodo države članice potrudile same. Predsednika. Uh, Vsekakor moram reči, da je moje izkušnje kažejo na to, da v trenutkih krize smo vedno sposobni narediti še en korak dlje in prepričan sem, da ga bomo tudi v času te krize. Hvala, gospod predsednik. V imenu skupine socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu sedaj eh, govori gospod Martin Šulc, predsednik. Hvala, gospod predsednik. Evropski vrh mora in bo, to je čisto jasno, se ukvarjati z krizo v Grčiji. International Herald Tribune v uvodniku danes eh, piše naslednje. Grčija je obljubila, da bo naredila svojo domačo nalogo in da bo sanirala svoj državni proračun. Države članice Evropske unije članice evroobmočja, so od Grkov zahtevale, da to naredijo kot predpogoj za vsako solidarnost. International Herald Tribune piše, Grčija je naredila svoje. Tisti, ki niso ob, obljub izpolnili, pa so države članice evroobmočja, predvsem Nemčija, ki zaenkrat ni odločno izjavila, da bo solidarna. To je prva stvar, ki jo moram ponoviti predsednik komisije ima prav ko govori o neke vrste eh, varnostni mreži ne gre za to da sedaj moramo zahtevati od davkoplačevalcev v, Avst v nemčiji avstriji franciji ali ne vem kje da prispevajo k reševanju proračuna grčije to ni naš cilj cilj je omogočiti Grčiji, da si lahko sposodi na mednarodnih finančnih trgih kapital po obrestnih merah, ki so normalne. Običajne so 2,5 do 3 odstotne, zaradi špekulacij, zaradi premalo solidarnosti pa mora danes Grčija plačevati 6 odstotne obrestne mere. To je uh, del sanacije grškega uh, proračuna. Mednarodni finančni trgi so tisti, ki jih moramo sanirati kajti ti ropajo davkoplačevalce Evrope. Zaradi tega je nespametno, da če bomo doživeli pomankanje solidarnosti in če bomo hoteli dovoliti špekulacijo, Eh, na račun neke države, ki se je znašla v težavah, potem eh, bo solidarnost propadla in mednarodni denarni sklad bo moral ukrepati. V tem primeru bo Grčija samo uvod, prolog za naslednje primere v Italiji, v Združenem kraljestvu in v Španiji. Tisti, ki eh, nočejo zaustaviti požara, mu bodo seveda ta požar eh, spodbujali. Zato moramo sedaj pokazati, dokazati solidarnost z Grčijo. Zaradi tega je tudi solidarnost z Grčijo nekaj, kar je treba reči nemški zvezdni kanclerki, dejavnost gospodarskega eh, razuma, ne pa nekaj, kar človek lahko si izmisli ali pa ne ne moremo tudi uh, reči, gospod Barozo ni dolž, dolžen ukrepati. Ne, komisija je tista, ki mora pripraviti ustrezne predloge za to, kako neki državi v euroobmočju pomagamo k proračunski stabilizaciji. Komisija je sicer pripravila dobre predloge, ampak mislim, da jih mora sedaj potrditi tudi svet ampak to ne pomeni, da bomo pozivali na pomoč mednarodni denarni sklad. Zakaj pa bi ga? Sami smo sposobni ta problem v okviru evroobmočja rešiti s svojimi silami. Presenečen sem, ko Angela Merkel govori o tem, da bi lahko um, odigral določeno vlogo mednarodni denarni sklad. Nemška zvezdna banka, ki uh, je po mnenju nekaterih bolj papeška kot papež, že od uh, marca govori o tem, da bi mednarodni denarni sklad pri strukturnih problemih naprimer pri neposrednem eh, financiranju proračunskega pomankljaja ali pri rekapitalizaciji bank s svojim monetarnim mandatom, ne moge ukrepati. To piše Nemška zvezdna banka nemška zvezna kanclerka pa za razliko od njenega finančnega ministra pravi, da bi sedaj moral mednarodni denarni sklad reševati ta problem. Ne, to bi bila napačna pot. To, kar sedaj potrebujemo, je signal mednarodnim finančnim trgom. Vi lahko špekulirate, koliko hočete, ampak evro območja ne boste pretresli. To je signal, ki ga moramo poslati špekulantom in potem se bodo te špekulacije prenehale. Zakaj še gre pri teh eh, špekulacijah? Gre za te tako imenovane uh, eh, credit default swape, CDS. Zakaj gre pri tem inštrumentu? Za nič drugega kot za neko igrico, kako bom uh, sklenil zavarovalno polico, uh, da bom pokrit takrat, ko bo pogorela hiša mojega so, soseda. In če bom seveda tako deloval, bom imel interes za to, da mojega soseda hiša se uh, uh, izgine v požaru. Ampak sveti Florjan je že tisti, ki je rekel, da tako ne moremo delati. On je uh, tisti, ki je pokrovitelj gasilcev in mi moramo se sedaj delovati v njegovem duhu. Ne glede na to, kako se bomo odločali, ali hočemo evropsko solidarnost se moramo odločiti, ali pa bomo uh, vrgli brisačo v boksarski ring. Financial Times v nemški verziji, to ni socialistični časopis, tam piše eh, novinar, ki je sicer socialni demokrat, naslednje. Us, prisluhnite smo v situaciji, piše Financial Times v Nemčiji, v kateri je evropska nujnost in nemški nacionalni populizem nekaj, kar si stojita nasproti in odločiti se moramo za tisto, kar pomeni nadalje, nadaljne delovanje in življenje eh, Evropske unije. Hvala. Hvala, gospod predsednik. In v imenu grupe. imenu grupi v imenu liberalnih demokratov Evrope bo sedaj spregovoril predsednik Giefer Hofstad. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, mislim, da so sklepi, ki jih lahko naredimo vsi, Evropska ljudska stranka, socialisti, liberalci, vse politične skupine v Evropski uniji, morda samo z izjemo euroskeptikov, ki se samo uh, privoščljivo nasmihajo nad, situa nad to situacijo, torej da vsi mi lahko sklenemo, da potrebujemo trezne glave v Evropskem svetu. Že tedne potekajo boji izven evropskih inštitucij, v zvezi s tem, kaj je treba narediti eh, v povezavi z Grčijo in z evroobmočjem. Nima smisla sedaj se prepirati in eh, preglasovati, kateri so ukrepi, ki so potrebni. Ne, sedaj so karte na mizi, vse je jasno. Še nekaj, gospod predsednik, bi želel povdariti. Moj vtis je, da smo v zadnjih štirih dneh doživeli Evropski svet, ki je naredil bistveno večjo škodo Evropski uniji, kakor vsi euroskeptiki v zadnjih štirih eh, letih. Moramo spremeniti delovanje, gospod predsednik, in sicer kako, tako da bo Evropski svet odločno deloval na podlagi predloga Evropske komisije. Vesel sem, ko je gospod Barozo danes eh, najavil, da bo predlagal rešitev evropskemu svetu. In strinjam se z gospodom Dolom, da mora ta rešitev biti evropska rešitev, rešitev skupnosti ali skupnostna rešitev, če hočete. Vsekakor ta rešitev ne sme biti takšna, da bo zahtevala še dodatne davkoplačevalske žrtve eh, na račun sanacije grškega proračuna. To, kar potrebujemo, je znižanje obrestnih mer, mer za državne obveznice, ki jih izdaja in prodaja na finančnih trgih grška vlada. In to lahko naredimo ne tako, da bomo izolirali Grčijo, temveč da to naredimo vsi skupaj na evropski ravni, kajti Evropa ima likvidnost in verodostojnost, ki je potrebna za to. Če hočete takšne državne obveznice uspešno prodajati, potrebujete oboje, likvidnost in verodostojnost. In to ima Evropa kot celota in na ta način lahko znižamo obrestne mere za državne obveznice grške vlade, ne da bi naši davkoplačevalci morali za Grčijo žrtvovati en sam evro. V temle trenutku, gospod predsednik, je situacija takšna, da obstaja razlika med 3 odstotno obrestno mero v Nemčiji in 6 odstotno in pol v Grčiji. To je ogromen uh, eh, spred, ogromna razlika in uh, ta je tista, ki preprečuje rešitev. In Grki bodo in morejo narediti svoje, kar eh, smo jim uh, naložili, ampak če hočemo, da bodo uspeli pri svojih naporih, jih moramo podpreti. Če ne bomo obrestnih mer znižali, potem bodo vsi napori grške vlade, vse koristi, ki naj bi prišle iz teh naporov grške vlade, v svoj žep dali špekulanti. Grki se bodo žrtvovali, bodo zategovali pas, kdo pa bo imel tega koristi? Špekulanti na finančnih trgih, ki si bodo tlačili v žepe denar eh, iz naših obrestnih mer. Tukaj mora Evropa ukrepati, če hočemo, da bo konsolidacija Eh, proračuna v Grčiji uspela. Ti ukrepi biti, so nujni in morajo biti eh, primerni. Zato upam, da bo Evropski parlament podprl predloge komisije v tem smislu. In upam, da bodo sedaj člani Evropskega sveta nehali eh, razglašati vsak svoje stališče in da bodo podpisali to, te predloge komisije. Hvala. V imenu zelenih, gospa Harms. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Na kratko naj vas spomnim na to, kako nedavno so imele banke v Evropi in v svetu svoje probleme in kako malo vode je preteklo od takrat, ko smo bankam morali pomagati iz njihove zadrege. In o tem ali so pogoji, pod katerimi smo jim odobrili dodatni kapital, bili ustrezni, o tem razpravljamo še danes. No, če, tega, če se tega zavedamo in če nam je jasno, da je ta grška kriza kriza evra in tako tudi kriza Evrope in da o njej razpravljamo že tedne in mesece, ne da bi evropski državljani lahko videli, ali sprejemamo ustrezne ukrepe za to. Torej, če nam je vse to jasno, potem moram reči, da nas mora biti sram. Kot nemška poslanka Evropskega parlamenta, gospod Langen, vi ste tudi nemški poslanec in kar poslušajte. Moram reči, da se uh, sramujem zvezne nemške vlade. Če vemo, da danes poteka izredni svet tukaj v Bruslju, kjer si prizadevajo, da bi Grčija sprejela vse tisto, kar hoče Nemčija, zato da bi nemška kanclerka potem kot zmagovalka iz Bruslja prišla v Berlin, ne da bi razpravljali o strezni rešitvi. To je sramotno. V tem primeru je cesta zmagala, v tem primeru je gostilniški duh prevladal in mislim, da moramo vprašati to nemško delegacijo, solidarnost ali ne, eh, evropskost ali ne. To vse je odvisno, žal sedaj, od eh, javnih mnen in anket, ki jih je naročila zvezdna kanclerka. Žal, to je preveč populizma, to je nekaj, kar je nekaj, nekaj, s čimer se ne moremo spoprijazniti, da pred rednim Evropskim svetom, ki bo v četrtek in petek potekajo ta pogajanja, pred tistim uradnim razgovorom, ko bodo predsedniki vlad in držav poš, poskusili rešiti grško krizo. Sama sem bila prejšnji teden v Grčiji, in moram reči, da v imenu državljank in državljanov Nemčije, Grčije in celotne Evropske unije hočem povdariti še enkrat. Bolj uh, ugodni krediti za Grčijo, to je tisto, kar potrebujemo, vendar to bo funkcioniralo samo, če bo ta rešitev uh, dvosmerna ulica. Moram reči, da sem v praksi videla v Grčiji, da so državljanke in državljani Grčije ljudje, ki imajo možnost za boljši start, za boljši začetek. Ta kriza je nekaj, kar mora Grčija izkoristiti za vse potrebne reforme in ne bomo si naredili nobene uh, usluge, če bomo zagotovili solidarnost, ne da bi od Papandreja zahtevali še bolj radikalne reforme, kako tiste, ki jih je do sedaj napovedal kot pravim, Grki so, zas, so si zaslužili marsikaj boljšega. Gospe in gospodje, ta populizem je sedaj nekaj, kar doživljam v Nemčiji in nekaj, kar se mi zdi nevarno, zato bi morala stvari oceniti še za druge plati. Po naši analizi je evro valuta, ki lahko kot skupna valuta obstane, samo če si bodo evropejci pomagali pri integraciji svojih gospodarstv. Konkurenca za tako imane trde interese je nekaj, kar, nas, eh, kar nam povzroča težave, tudi današnje težave. In tukaj imamo še marsi kaj za opraviti. In gospod Lange veliko stvari še moramo razjasniti in pojasniti našim državljankam in državljanom, ko gre za potrebo po integraciji. Tako velike težave in neuspehe smo doživeli, ko je šlo za Evropsko ustavo. Izborili smo si sedaj Lizbonsko pogodbo. Ta je bila uh, zmaga eh, nad cesto, nad gostilniškim uh, duhom in upam, da bodo moje nemške kolegice in kolegi iz Evropske ljudske stranke to povedali tudi kanclerki Merkel. Integracija Evropske unije, integracija naših eh, gospodarstev je nujna. Treba je s smotrno, transparentno in z argumenti govoriti pred našimi državljani, ne pa da bomo sedaj rumeni tisk eh, uporabljali kot eh, argumente in da ne bo potem, eh, ko bo prišla kanclerka Merkel uspešna zmagovalka v Nemčijo, Bild v Nemčiji pisal, a ponovno smo jih premagali. Mislim, da je Nemčija sedaj v odločilnem položaju in upam, da predsednik Sarkozy ne bo popustil, temveč da bo pokazal, pokazal pamet in razum tako kot gospa Merkel. V imenu evropskih konservativcev in reformatorjev še gospod Kaminski. Gospod predsednik, danes tukaj v Evropskem parlamentu razpravljamo o temi, ki je Grčija, čeprav to sploh ni uradno točka na dnevnem redu Evropskega sveta. Moram izraziti svoje spoštovanje grški vladi. Čeprav na cestah eh, Grčije protestirajo velike množice proti njenim ukrepom, ampak ta vlada resnično tudi na podlagi naše solidarnosti in racionalnosti sprema ustrezne ukrepe, ne vede se populistično in upam, da bodo vsi evropski voditelji se znali zoprstaviti populizmu. Grčija potrebuje našo solidarnost, kajti Evropa cela je zgrajena na solidarnosti. Seveda pa ne moremo nobenemu politiku v nobeni državi dovoliti, da vodi gospodarsko politiko na način, kot da je to nakupovalni voziček v velikem supermarketu. Ne, za prihodnost moramo sprejeti zelo stroga pravila za države članice, Države članice morajo imeti smotrno, racionalno gospodarsko politiko. Če ta politika ni zasnovana na racionalnih temeljih, potem ne morete uspeti. Še nekaj bi dodal. Dan danes vidimo, da sta ideologija in politika nadrejeni gospodarstvu in ekonomiji. In to je obžalovanja vredno. Mislim, da se je Grčija sicer pridružila Evropski uniji prezgodaj, ampak ker je bila politika bolj pomembna kakor gospodarstvo, v Grčiji se je to zgodilo. In Evropska komisija pod vodstvom gospoda Baroza upam, da bo odigrala vlogo varuha solidarnosti v Evropski uniji in da bo premagal trezen eh, gospodarski razum. Potrebujemo razum in solidarnost. Gospod predsednik. Glede na trenutno gospodarsko in finančno krizo, mislim, da ne smemo posegati po zdravilu, ki bo krizo samo še povečalo. Več birokracije, več regulative, več zakonov in predpisov je nekaj, kar nam ne bo eh, pomagalo pri izboljšanju gospodarske konkurenčnosti Evropske unije. Svobodni trg ne smejo sedaj prevzeti v svoje roke birokrati. To, kar moramo narediti, je spoštovati razlike med gospodarskimi in socialnimi politikami držav članic. Moramo spoštovati razlike v kulturnih, zgodovinskih in drugih tradicijah držav članic. Torej pravim, da, solidarnost do Grčije. In še enkrat moram reči, da globoko spoštujem grško vlado in njene ukrepe. Hvala. Hvala lepa, gospod Kaminski. V imenu skupine GUE NGL, gospod Piski. Gospod predsednik, strinjam se s predsednikom parlamenta in komisije, vendar pa, ko zahtevamo od Grčije racionalizacijo in jih tudi um, in jih tudi potem opozarjamo na posledice, potem je treba premisliti, če mogoče ne bi bilo dobro, da bi prepovedali najhujše vrste špekulacije na trgu. Ne moremo ve, imeti več eh, pregleda nad hitrimi spremembami v naših družbah in zato moramo eh, Seveda je treba imeti takšne razprave na dnevnem redu. Imamo že razpravo o strategiji 2020. In ta strategija, kot jo je um, takšna, kot je oblikovala komisija, ni strategija, nad katero bi se navduševali. Želimo si strategijo za Evropo, ki bi dala gospodarske in socialne potrebe pred konkurenčnostjo. Od tega pa je strategija 2020 zelo oddaljena. Nekatere države članice se zelo otepajo eh, ciljev, nekatere pa se zauzema za to, ko gre za mm, cilje glede izobraževanja, boja proti revščini in pa za poslovanje. Upam, da se takšna drža ne bo uveljavila pri večini predsednikov vlad in držav Evropske unije. Pani Niki Savela, v imenu Evrope Volnosti in Demokracije v imenu skupine FD, AFD, gospod Cavel. Hvala lepa, gospod predsednik. Grčijo lahko primerjamo s Kalifornijo, ima zelo ugodno podnebje, naša najbolj cenjena dobrina je zemlja, naši gozdovi so pogoreli, kot se je to zgodilo tudi v Kaliforniji. Imeli smo tudi olimpijske igre, kot so jih imeli tudi v Kaliforniji. Uspelo pa nam je imeti tudi enake probleme kot v Kaliforniji. Sprašujem se, gospod predsednik, kaj bi se zgodilo, če bi v Kaliforniji prišli, prišlo do problemov s krediti. Zanima me, če bi ameriška vlada enostavno stala križem rok in vse prepustila špekulantom. Da, gre za gospodarstvo, kje je problem. V Evropi imamo centralno vlado ali ne, tako kot jo imajo v ZDA. Jasno je, da Krško gospodarstvo predstavlja 2 odstotka evropskega gospodarstva. Je grožnja, ki prihaja iz Grčije, resnično grožnja, ki škodi enotnosti v Evropi? Res je, da se soočamo z zelo težkim preizkusom za evro. Videli bomo, če bo ta obstal ali ne. Vendar pa je treba upoštevati tudi kakšen je namen evropejcev, želimo zaščititi evro ali ne. Pred 30 leti sem delala na Ministrstvu za poslovanje, šolala sem tudi v Bruslu. Šolala sem se, zame izobraževala na področju enotnega trga. Sedaj imamo tudi enotno valuto, vendar pa se mi zdi, da nismo dosegli ničesar več kot trga in valute. Zato sem na strani euroskeptikov. Upam, da bomo jutri lahko dokazali, da nam je resnično uspeli doseči nekaj skupnega. Najlepša hvala, gospod Balčo ima besedo v imenu neodvisnih poslancev. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nekateri govorniki so govorili o najboljših rešitvah za grški problem. Pravzaprav so o tem govorili vsi. Gospod Baroso, tega ni na dnevnem redu na vrhu. Mar ni to malce hinavsko? Ni namreč eh, res, da bi samo Grčija bila v problemih. Leta 2008-2009 je bila Mačarska na robu bankrota zaradi resnih napak, ki jih je storila vlada. Sprejeli so proračun, ki je resnično ogrožal celotno državo. To, kar se moramo naučiti iz skritnega krča in finančne krize, so nauki, ki jih moramo resnično preučiti. Videli smo namreč, da je pred 20 leti padel Berlinski zid, vendar pa je padel tudi eh, Wall Street, tudi borza, torej celotna finančni, celotni finančni sistem je ogrožen in zato moramo premisliti o ureditvi celotnega gospodarstva. Hvala lepa, gospod Malčo. Sedaj imamo govornike pa lastnem imenu. Prvi je gospod Garcia Margajo. Najlepša hvala, gospod predsednik, predsedujoči svetu. Zelo dobro se zavedate tega, da smo si zelo prizadevali za uspeh španskega predsedstva. Zato si bomo prizadevali še naprej, vendar pa morate vi storiti vse, da boste lahko vodili Evropsko unijo. Voditi Evropsko unijo pa pomeni pomagati Grči, to sem že povedal. Sprejeti je treba direktivo o alternativnih vlaganjih, ne pa zaločevati, kot je storilo špansko predsedstvo. Voditi Evrope pomeni sprejeti svežen finančnega nadzora, ne pa da zavlačujemo z dogovorom v svetu, ki je dosti bolj konzervativen, kot je predlog komisije in dosti bolj um, konzervativen, kot je poročila La Rosieja. Evropski parlament bo ponudil španskemu predsedstvu dogovor o nadzoru, ki želi več nadzora in več Evrope. Prepričan sem, da bo španska vlada, ki je vedno zagovarjala te ideje, podprla Evropski parlament, ne pa druga stališča, ki prihajajo z, od drugot. Treba je okrepiti proračunsko disciplino. To pa pomeni, da potrebujemo nove ideje za preprečevanje vrzeli in primanklajev. Predlog za rast in stabilnost je bil le birokratski postopek, Mi bi namreč morali upoštevati konkurenčnost gospodarstv, kajti brez eh, sredstev ne moremo uravnovesiti javnih proračunov in javnih sredstev. Treba je tudi okrepiti sankcije za to, da bo pakt resnično obvezujoč in čkvit. Treba je tudi poskrbeti za razvoj nove ideje o upravljanju in vladanju. Predsednik vlade je omenil, upravljanje in vladanje, čeprav o tem že govori Lizbonska pogodba v členu 121 in 136. Je mogoče tukaj še kaj več? Seveda vas bomo podprli, vendar pa moramo vedeti, kaj želite doseči, kaj želite storiti, kaj ti v Evropskem parlamentu prazne besede ne naletijo na ženo šesa. Grazie, Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Hughes, dve minuti. Thank you, Madam President. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Osnutek sklepov sveta, ki smo jih vsi videli ta teden, bi pomenili resnično grožno za Evropsko unijo. Govorimo o izhodni strategiji z ukrepi, Kaj to pomeni? Na Ekofinu smo videli, da želijo ob koncu tega leta omakniti podporne ukrepe. Svet govori o vrnitvi kriterijev pakta za stabilnost do leta 2013 za vse države članice. Ta časovnica je preveč optimistična. Če bomo sledili tem receptu, potem bi vrnitev do pakta stabilnosti in rasti do leta 2013 pomenilo veliko stroškov za javne proračune in davkoplačevalci bi resnično trpeli, to pa bi imelo za posledice zelo počasen gospodarsk, počasno gospodarsko rast in težave v evropskih gospodarstvih. Kar potrebujemo je ravnovesje med zelo odgovornim eh, davčnim eh, ravnanjem in pa po drugi strani zelo vzdrženo izhodno strategijo socialnega vidika. Izhodne strategije, o katerih so se dogovorili države članice in komisije, pravijo, da bi do leta 2013 imeli še več kot 4 milijone evropejcev ki bi postali brezposelni. Zato zahtevamo dvoletni moratori na omik podpornih ukrepov. Videli smo tudi predlog za nove mehanizme za finančno stabilnost. Upam, da bo predsednik Baroso prišel nazaj, kaj ti. Upam, da bo upošteval moje predloge in jih tudi takšne predstavil jutri na svetu. Hvala lepa. Hola, Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Ek, minuto in pol. Hvala lepa. Jutri se bo svet sestav in razpravljal o prihodnosti Evrope, ki se sooča z velikimi izzivi. Sedaj se ukvarjamo s finančno krizo, s krizo delovnih mest in podnebno krizo. Gospodarska rast, ki temelji na socialnih in okoljevarstvenih temeljnih, je ključnega pomena za Evropo. Vendar pa se bojim, da Čeprav so ti predlogi komisije sveta dobrodošli, ne bodo dovolj za dosego zadanih ciljev. Evropa 2020 bo postala nova lizbonska strategija, torej neuspeh. Evropa se mora soočiti na pogumen način, s pogumnimi predlogi, s temi izzivi naša metoda sodelovanja ni uspešna, vendar pa bi morali zastaviti obzajoče cilje v skladu s členi v Lizbonski pogodbi. In drugič, če bo financiranje pogojeno, potem bi morale države članice upoštevati kriterije leta 2000, strategije 2020 solidarnost, da, vendar pa za to potrebujo transparentnost. In tretjič, komisija mora objaviti letna poročila s političnimi priporočili v Evropskem parlamentu in v posvetovanju svetov. Te morajo biti transparentni za to, da bodo lahko sodelovali tudi državljani. Kot evropski politiki se moramo zauzevati, za, da bodo naši državljani v osredju v sprejemanju politik. Zato moramo postati realni in um, ta nedolžna muca, ki je komisija, se mora spremeniti v tigra. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Zile. Hvala lepa. Ko govorimo o sedarsni, ne govorimo samo o Grči, ampak o celotni Evropi. Pogledati si moramo sklep sveta o strategiji 2020. Predlog komisije se osredotoča ne tako na gospodarsko kohezijo, ampak je na to treba gledati v okviri finančne perspektive za obdobje 2014-2020. Element gospodarske kohezije je seveda ključnega pomena za to. Drugače povedano, to pomeni, da od danes do takrat bomo morali sprejeti okrepe za zagotavljanje kohezije, če ne bomo po letu 2020 imeli še večje vrzeli, kot jih imamo sedaj. Si res tega želimo? Je to res naša, naše razumevanje solidarnosti v Evropski uniji? mislim, da se mora Evropski svet tega lotiti zelo resno in se zelo zazumeti za doseganje ciljev gospodarske kohezije. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Hadži Georgiju. Ena minuta. Gospa predsedujoča. Mislim, da smo že izčrpno govorili o Grči, zato se bom dotaknil tudi drugih držav. Gospod Šulc je dejal, da je obrestna mera v Grči 3 odstotna, na Cipru pa je 6 odstotna. Banke v, na Cipru so že na kolenih. Mislim, da mora svet delati za prihodnost, da se ne bo zgodilo v drugih državah enako kot v Grčiji. Gospa predsedujoča, Milijarde evrov smo dali na volju, ba, voljo bankam za to, da bi oživili gospodarstvo. Mar ne bi bilo bolje, da bi države ta sredstva namenile državljanom v obliki posojil, naprimer za prvo stanovanje? Morali bi zabeležiti velike transakcije med eh, državljani. Gospa predsedujoča, v eni minuti ne morem povedati svojega mnenja. Enostavno se osmešimo in moramo se zgolj samo povzeti, um, kar želimo povedati. Hvala lepa. Seveda razumem vašo jezo, v eni minuti pač ni mogoče povedati veliko. Nažalost pa ima gospod Borgezi ravno tako eno minuto. Hvala lepa. Težava, s katero se soočamo, je postala jasna in postaja vedno bolj jasna vsak dan. Jasne rešitve še ni. Upam, da to ne bo misija nemogoče, ko gre za reševanje države članice. O tem se govori tudi na nemškem ustavnem sodišču. Vendar pa bi rad izkoristil to priložnost, da opozorim na potrebo potem, da mora Evropa znotraj finančnih ukrepov posvetiti pozornost programu za oživljanje malega gospodarstva. Tega smo prepustili samemu sebi. Veliko sredstev smo namenili bankam kdaj se bo to videlo tudi v malem gospodarstvu, naprimer v Italiji. V nekaterih državah male in srednje velika podjetja pravijo, da so videli, da je do njih prišlo zgolj dva odstotka teh sredstev. Najlepša hvala, gospod Langen. Äh, gospod Langen rad bi pohvalil Grčijo. Reševanje krize Grčije gre le preko trdih reform. To je edina prava pot. Edino, kar ostale stvari, ki smo jih tukaj slišali, je v nasprotju um, vrednot Evropske unije. In v nasprotju pogodb Evropske unije ne moremo sprejemati predlogov, ki kršijo Evropske pogodbe glasnost ne nadomešča znanja. Niso špekulanti tisti, ki so povzročili krizo. Gre za notranja pravila. In to, da se države ne držijo pakta stabilnosti in rasti. Francija in Nemčija tega stori, nista storili. Dalje so to negativen primer za ostale države članice. Če pa ne spremenimo pravil, in če pripravljenosti strani držav članic ni, da bi se držale pravil, potem imamo težave. Tukaj potem slišimo, da so bili krivi špikulanti. Zgolj ena tretjina je kreditov je zajamčena. To je zgolj odgovor, eh, izgovor. Dokler nismo v položaju, da zagotovimo, da se finančni ministri držijo pravil, bomo znova zašli v težave. To je rešitev, ne pa predlogi eh, držav članic, ki kršijo naše pogodbe. Grazie, la parola all'onorevole Svoboda. Najlepša hvala, gospod Svoboda, ima eno in to po. Spoštovane kolegice in kolegi, Jasno je in gospod Langen, tukaj smo slišali, da mora Grčija sama opraviti svoje naloge, vendar pa je tudi jasno, da mora obstajati solidarnost. Solidarnost bo pomagala tudi eh, pri tem, da bo Grčija lahko sama reševala svoje eh, probleme. Špekulanti niso krivi za krizo, vendar pa se mora eh, Grčija kljub temu soočiti s svojimi težavami. V Financial Timesu piše, da obstaja razlika med eh, gospodom Kolom in gospe Merkel. In eh, gospod Kol bi takrat dejal, da ja, Grčija mora rešiti svoje probleme, gospa Merkel pa pravi, ne vem, kaj pa piše v pogodbi, kaj pravi ustavno sodišče. Eh, Imamo tudi zunanega ministra, ki pravi, da ne bomo dali na voljo sredstev. Če pa tukaj govorimo samo populistično, ne pa da mislimo na skupno prihodnost v Evropi, potem pride do kakofonije. E, slišimo tudi, da imamo vedno znova nove predloge nimamo pravega odgovora tukaj, potrebujemo seveda ukrepe v Grčiji, o tem ne obstaja nobenega dvoma, reforme so seveda trde, vendar pa zato potrebujemo tudi sodelovanje na evropski ravni, da preprečimo, da znova pride do takšnih problemov. In to se lahko zgodi samo, če pri, obstaja evropska solidarnost. Zato od evropskega vrha pričakujem solidarnost in da oblikujemo prihodnost dosti bolje, kot eh, je dan danes. Hvala. Besedo ima za minuto in pol poslanka Hall. Spomladanski svet naj bi bil energetski svet oziroma vrh če bi se konferenca v Krnhavnu končala z globalnim sporozumom, bi že razpravljali o tehničnih podrobnostih glede premika na 30 odstotno zmanjšanje izpustov. In še vedno moramo to storiti. Prvič zato, ker so ambicije, ki smo jih sprejeli na spomladanskem svetu 2007, vodijo do mnogo višjih zmanjšanj kot 20 odstotkov v trenutnih gospodarskih razmerah. Gospod Tanaka, izvršni direktor mednarodne agencije za energijo, ki je zelo konzervativna in previdna, je povedal, da naj bi za 23 odstotkov zmanjšali izpuste v EU in da bi 30 odstotkov bilo dober cilj. Drugič, če želimo resno doseči 95 odstotkov znižanje do 2050, potem moramo sprejeti do leta 2020 vsaj 30 odstotna zmanjšanja. In ne nazadnje, samo če bomo preoblikovali EU v trajnostno gospodarstvo z nizkimi emisijami, oglika, ki bo tudi ustrezno ravnalo s sredstvi, le tako bomo zagotavljali delovna mesta. Zelena delovna mesta so v srcu strategije EU 2020, zato mora svet podpreti komisarko Hedegardovo in ugotoviti, da so sedaj ustrezni pogoji, da se premaknemo na cilj za 30 odstotkov. In svet mora prav tako vedeti, da je najcenejši in najugodnejši način, da to dosežemo z energetsko učinkovitostjo in tako, da ravnamo v skladu s ciljem po energetski učinkovitosti. Evropski voditelji morajo poslati sporočilo, da je vrh 2010, spomladanski vrh, podobno uspešen kot tisti iz leta 2007. Grazie, la parola. Hvala. Gospod Šimanski, za minuto, prosim. Pani panovje, zamest e, to... Gospe in gospodje, namesto da govorimo o izvajanju strategije 2020 želim govoriti o nečem, na kar dejansko lahko imamo vpliv in sicer zaščitimo lahko notranji trg pred protekcionizmom. Poskrbimo lahko, da bo evropska zakonodaja prijaznejša do podjetnikov. Boljša zakonodaja je prav gotovo odgovornost tega parlamenta. Države članice bodo izvajale reforme, če se na nje vrši pritisk strani globalnega gospodarstva. Zato moramo državam članicam omogočiti svobodo na področju davkov in socialne zakonodaje, pa tudi zakonodaje družb. Svoboda in ne evropski socialni model je tisto, kar je odgovor na to krizo. Grazie, Hvala lepa. Besedo ima gospa Wortman Kohl za dve minuti. Dank u wel, eh, voorzitter er is nog geen noodoplossing. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta nujna rešitev za Grčijo, mislim, da trenutno ne predstavlja velikega problema, kajti celo grški premijer je tukaj v parlamentu povedal, da želi Grčija sama poskrbeti zase. In to je vse lepo in prav v skladu s pravili Pakta za stabilnost in rast. Tudi to je solidarnost, ampak pojavlja se problem, kajti ta trenutek se Evropa utaplja zaradi razprav med glavnimi mesti, kar kaže na to, da dogovora ne moremo doseči. Najti moramo rešitev, lepo bi bilo, če bi se to zgodilo jutri. Kar se tiče mene, bi morala komisija, države članice in mednarodni denarni sklad sodelovati pri pomoči Grčiji. Upam, da bomo jutri lahko pogledali še naprej od teh razprav 100 v zvezi s trenutno krizo. Razpravljali bi morali o srednjem roku in dolgoročno. Govoriti moramo o tem, kako bi okrepili pakt za stabilnost in rast. Kar zadeva strategijo 2020, to novo strategijo 2020, lahko povem, da bo uspešna le, kako so povedali že drugi poslanci, če bomo imeli ustrezno evropsko gospodarstvo kot upravljanje. In to mora biti dobro utemeljeno. To pomeni, ne samo, da se države članice za to dogovorijo, ampak da komisija tudi izkoristi vse svoje pristojnosti v okviru Lizbonske pogodbe. Izkoristiti mora vse svoje pristojnosti za to, da bi lahko predstavila rešitve. Ampak, kako je povedala gospa Ek, lepi nameni niso dovolj. Gospa predsedujoča, resnično upam, da bomo jutri na spomladanskem Evropskem svetu dejansko videli, da bo Evropa našla rešitev na podlagi strategije 2020 in da bomo lahko rešili probleme, ki so se pojavili zaradi Kövnhavna. Hvala. Sedaj ima besedo gospod Huntis za minuto. <laughs> Hvala lepa. Slišal sem več izjav bral sem tudi v člankih o tem, da bi lahko določeno število držav članic v sodelovanju z, um, z mednarodnim um, skladom eh, pomenila rešitev za Grčijo vendar pa bi to lahko škodovalo verodostojnosti Evrope, zaradi tega, ker v nobeni pogodbi ni določeno takšno sodelovanje. S tem bi dobili politični precedens. Istočasno pa bi to pomenilo odarec za pak stabilnosti in rasti. ukrepi, ki jih je sprejela vlada, je povzročila več brezposelnosti, istočasno pa je Grčiji zavezala roke za uspešno reševanje krize. Zato pomislite, kaj se bo zgodilo, če bi tudi v drugi državi usprili takšne ukrepe. Gospod Beres, minuto in pol. Gospod in gospodje, gospod predsednik komisije ali je res treba, da imamo dva srečanja Evropskega sveta, zato da zagotovimo solidarnost držav članic z Grčijo. Gospod Langen je omenjal Grčijo oziroma pogodbo, res je, ampak če si ogledamo člen, določene člene v tej pogodbi, nobeden od teh členov ni namenjen temu, da bi reševali probleme, s katerimi se soočamo danes v zvezi z evrom. Zato moramo biti ustvarjalni in moramo pokazati solidarnost. Ta zamisel, da bi Grčijo napotili med, k mednarodnemu denarnemu skladu, to gre proti našim namenom, da smo solidarni evropejci. To je protislovje. Nekaj je treba storiti in, storiti in to je sporočilo za Evropski svet. Solidarni moramo biti z Grčijo in to sporočilo mora biti solidarnost na področju gospodarskega upravljanja. To je sedaj na mizi, to je predlog, ki je odprt. Mirno se moramo spopasti s tem problemom, zmanjšati moramo pritisk. Ne smemo si prizadevati samo zato, da bi krepili pakt za stabilnost in rast. To je instrument, ki se je izkazal za neučinkovitega. Boriti se moramo torej proti temu, ob enem pa moramo iskati tudi načine sodelovanja, zato da bomo dejansko našli neko dobro dodano vrednost med državami članicami evroobmočja. To je naloga za Evropski svet in upam, da bo se lahko odzval na te izive. Hvala, sedaj pa gospod Piotrovski za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospe in gospodje. smo dan pred Evropskim svetom, ki bo oblikoval novo gospodarsko strategijo za Evropsko unijo. In naučiti se moramo marsikaj iz tega fijaska Lizbonske strategije. Če želimo biti konkurenčni na globalnih trgih, moramo biti tudi inovativni. Ampak številne države bi bile predmet diskriminacije vključno s Polsko in drugimi vzhodnoevropskimi državami, če bi denar namenili tako. V preteklosti so Španija, Portugalska in druge države članice EU imele korist od tega. Njihova infrastruktura, naprimer železnice, ceste, njihova spletna infrastruktura je bila okrepljena. Želimo si podobno za svoje države. Vzhodne države, naprimer vzhodna obmejna območja, bi morala imeti v v strategiji 2020 posebno proračunsko vrstico namenjeno tem ciljem. Neprimerno bi bilo, da bi revne države financirale tiste inovacije, ki bodo koristile samo novim državam članicam. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Tusa za minuto. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπη 2020 που συζητιέται σε... Govorimo o strategiji 2020, o tem bodo razpravljali tudi na vrhu jutri. To kaže na to, da ukrepi, ki jih sprejema stranka PASOK, ki so v nasprotju z, z željami državljanov in to ni značilno samo za Grčijo, ampak za vse države članice. To je strategija za ustvarjanje več kapitala. Gre za teroristične prakse, za to, da bi škodili ljudskemu gibanju. Videli smo tudi izjave političnih vodij pravijo, da bo Evropska unija in monetarna unija ščit za Evropo. Govorijo o celi evropski družini, o vseh teh lepih besedah, vendar pa gre za monopol, ki se usili našemu ljudstvu. Medtem pa si oni delijo dobiček problemi v Evropi in v evropskih državah pa se bodo rešili znotraj boja z ljudstvom. Jasno je, da je situacija povezana z situacijo imperialističnih držav, z odnosi med ZDA, Kitajsko in Evropsko unijo. Strategije za kapital bodo najnižji razredi morali razviti svojo lastno strategijo, zato da se bodo zoperstavili tej in da bodo delali za svoje potrebe. Hvala, gospod Hökmark. Minuto in pol. Uh, Hvala. Dve zadevi. Najprej, kar zadeva ja, javne finance in potem, kar zadeva konkurenčnost. Lani ob tem času smo v parlamentu razpravljali o tem, kako se spopasti s krizo nekateri so zagovarjali tezo, da bi morali več porabiti in sprejeti večje primankljaje, drugi pa smo govorili, da moramo pod nadzor spraviti javno porabo. Sedaj pa vidimo, kakšen je rezultat. Nekatere države članice so več trošile in sprejemale večje primankljaje. Vidimo, kakšne so posledice. Več javnega dolga in večji stroški za reševanje tega javnega dolga zaradi višjih obrestnih mer. To je realnost, ki onemogoča porabe za socialno varstvo in naložbe v državah članicah. Zato mislim, da se moramo iz tega veliko naučiti. To pomeni, da moramo spoštovati pravila, ki jih že imamo in Razviti moramo pakt za stabilnost in rast, tako da se bo lahko bolje spopadal s krizami v prihodnosti. Danes imamo enako razpravo. Nekateri menijo, da bi morali preložiti izhodno strategijo in iz, tisti izhod iz javne porabe. To je narobe, kajti tako bomo spodkopali svojo zmogljivost po oživitvi gospodarstva in tako se bodo povišale obresne mere v državah članicah, Drugič, konkurenčnost gre z roko v roki z našo sposobnostjo, da imamo stabilne javne finance in da uvedemo spremembe, ki jih omenjamo že desetletja. To je naloga vodi držav in vlad ta teden. Hvala. Hvala. Besedo ima gospod Bulman za dve minuti. Spoštovane gospe, gospodje. Spoštovani kolega Hökmark, v zadnjih letih mislim, da sva delala vsak v svojem parlamentu. Jaz sem doživel ta parlament drugače kot vi. Dejali smo, da moramo bonitetne agencije drugače oceniti in da moramo urediti finančne inštitucije in pa pregledati finančne inštrumente in proizvode, da ne bom zopet zašli v svetovno krizo. Takrat smo videli tudi, da so nekateri dejali, da se moramo držati stran, da se bo trg sam uredil. Videli smo, da je situacija postala slabša in eh, mednarodna kriza je povzročila prekomerno zadolževanje evropskih držav. Zato mislim, da je ta pakt slabo načrtovan. In tukaj imamo tudi kolega Langena, ki um, govori o tem, kaj dela kanclerka Merkel. Mislim, da ni stvari prav razumev. Mislim, da moramo se držati najprej naših pogodb in eh, naših ciljev. Ne potrebujemo takšnega vodstva v Evropski uniji. Vidimo, da je komisija eh, govorila o strategiji 2020. Temu moramo dati več vsebine. Prosim, preglejte, kaj je treba lahko še storiti, kaj moramo še storiti prosim, borite se za več gospodarstva, za več perspektiv rasti v Evropski uniji, za to, da bo malo gospodarstvo in tudi delojalci imeli boljše priložnosti za svoje delovanje. Vidimo pa, da um, imamo nekatere države članice pod vodstvom kancelarke Merke, ki želijo rešiti Evropsko unijo in potem lahko mogoče dosežemo, da državljani upajo, da bomo mi tisti, ki bomo našli prav odgovor. Grazie, Weber per... Hvala lepa. Gospod Weber, minuto in pol. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, kolega Šulc je dejal, da je Grčija povzročila težave in potem mora Evropska unija poskrbeti za reševanje. Evropska unija je sprejela pač napačne odločitve glede pravil. Kaj se je zgodilo lansko leto, ko je bila Irska v podobni situaciji? Tudi takrat se ni nihče um, odločil, da bi mu ustvarili nekakšen evropski denarni sklad. Seveda obstaja pritisk, vendar pa je imela Grčija veliko prednosti, ko je vstopila v evro območje. Italija je imela takšno prednost in je to uporabila za konsolida konsolidacijo. Grčija pa je to enostavno izčrpala. Torej, potrebujemo pravila, ki smo jih vsi podpisali in eh, te moramo tudi izvajati v celotni Evropski uniji, gospe in gospodje. Rad bi podprl komisijo, kaj ti predlogi za dolgoročno prihodnost gredo v pravo smer. Imamo to mejo treh odstotkov in mislim, da je treba to tudi nadzorovati in uveljavljati. Seveda države članice ne uspejo med seboj izvajati takšnega nadzora, zato pa potrebujemo močno komisijo, ki v, v prihodnosti uspela uveljaviti kriterije. Moramo govoriti na pozitiv način o evru. Nimamo denarne krize, monetarne krize, ampak gospodarsko krizo. Zato upam, da države članice ne bodo več govorili o tem, da je evro kriv za to upam, da bodo države članice podprle našo močno valuto tudi na vrhu. Hvala. Hvala. Besedo ima za minuto in pol gospod Lajne. Ja, Kolegice in kolegi, grška kriza je sicer aktualni problem, ampak kriza v okolju in eh, v gospodarski rasti sta prav tako velika problema in vseh se moramo istočasno lotiti se sklepi Evropskega sveta. Strategija Evropske unije 2020 eh, ustrezno določa, da mora biti rast inteligentna, trajnostna in integrativna. Ampak, če si sedaj ogledamo predloge sklepov sveta, so stvari razvodenele. Gre samo za klasično strategijo gospodarske rasti, ki je že izkazala se kot neuspeh in nas ne bo pripeljala nikamor, če ne bo inteligentna in trajnostna. Poleg tega mora biti integrativna, povezovalna. Zato apeliram na svet in predsedstvo sveta, da ohranite te tri stebre, kajti to je tisto, kar je novo in kar bi morali začeti izvajati. Zelo sem zadovoljen, da gre za varčevanje z resursi, z energijo. To naj bi bila uh, glavna naloga Evropske unije res treba je znižati stroške, zmanjšati našo odvisnost eh, energetsko in uh, rešiti na ta način celo vrsto problemov. Od komisije pričakujem, da bo pripravila načrt, roadmap, že v letu 2010. Zakaj? Gre za mešano nalogo tako Evropske unije, kot tudi držav članic. In Vse skupaj je zelo fluidno, moramo stvari poveda, povezati, zato da bomo cilj 20 odstotnega znižanja res dosegli. Ta cilj bi moral biti zavezojoč, da bomo vedeli, kam gremo in da bi se lahko industrijske panoge tudi ustrezno pripravila na potrebna ulaganja. Hvala. Hvala. Gospod Mauro ima besedo za minuto in pol. Grazie, signor presidente. Se mi dovessi... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Če bi me vprašali to, kar se sprašujejo italijani, bi bilo vprašanje, čemu je Evropa sploh namenjena. Odkrito moram povedati, kaj je sploh dobrega na Evropi, če ne bomo pomagali Grčiji, kajti v bistvu našega evropskega projekta in v DNK Evrope najdete zamisel o solidarnosti ob enem pa me preseneča dejstvo, da tisti, ki trdijo, da se borijo proti finančnim špekulacijam, želijo to nadomestiti s političnimi špekulacijami. Kako si lahko domišljate, da je moč boriti se proti kanclerki Merklovi? Kako bi lahko sploh govorili o pomoči Grčiji v duhu solidarnosti, tako da napadate drugo državo članico. Preprosto vidimo, da mora politiko solidarnosti spremljati politika odgovornosti. To smo že večkrat slišali. Soglasno smo ta duh tudi podprli, kajti solidarnost in odgovornost skupaj sta zamisli, ki boste omogočili, da bo evropski ideal razumljiv vsem. Vedeti moramo, da je tisto, kar nas združuje, močnejše od tistega, kar nas deli. V zvezi s tem želimo, da bi bila odjutraj naprej komisija ambiciozna. In države članice mora pozvati, da so čim bolj stroge, da so konsistentne z našim evropskim projektom, tako da bo lahko uspešen tudi na dolgi rok. Hvala. Hvala. Naslednji je gospod Koferati za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča. Kriza v Grčiji, gledano objektivno, je najresnejši problem, s katerim se Evropa trenutno sooča. To je prav gotovo posledica pomankanja discipline na področju javne porabe in Opozoriti je treba na zamik, ki so ga evropske oblasti potrebovale za odziv na to krizo. In to je vodilo do negativnih posledic, kajti špekulanti so postali aktivni. In to je ustvarilo tudi dvome v zvezi z nekaterimi državami članicami glede prihodnosti Evrope. Verjetno veste, da je to prva resna težava, s katero se soočamo po začetku veljavnosti Lezbonske pogodbe. In to je še poslabšalo probleme grške vlade, sprejeti so morali nepriljubljene ukrepe. In ti ukrepi so močno vplivali na življenja milijonov ljudi. Ob enem so začeli govoriti o solidarnosti, to si v Evropski uniji delimo vsi. Ukrepe je seveda treba sprejeti in sicer brez špekulacije. Gospoda Maura pozivam in opominjam, da je Nemčija prav gotovo imela največ koristi od uvedbe evra, kar zadeva obrestne mere. Hitro moramo ukrepati, da Grči pomagamo, zato ker bo to koristilo tudi Evropi kot celoti. Hvala, sedaj pa gospod Marinescu za minuto in pol doamnă președintă consiliul uniunii europene a primit cu Evropský svet je v veliki meri pozdravil dokument komisije v zvezi s strategijo EU 2020. To je zelo pomemben dokument in njegova vsebina je prav tako ključnega pomena. Svet pa mora izvesti posvetovanja s komisijo v zvezi s finančnimi sredstvi in o tem, kako bomo to reformo financirali. Reforma SKP in kohezijske politike mora, imeti, mora biti izvedena pred sestavo proračuna. Razvoj infrastrukture in drugi razvoj v EU je veliko gonilo rasti, trajnostne rasti in zaposlovanja, vendar to v dokumentu ni omenjeno. To je nekaj, kar bi Evropi lahko zagotovilo varnost na področju energije in prometa. Zato svet pozivam, da komisijo prosi, da vključi ti dve ključni področji v strategijo EU 2020, kajti to bo koristilo evropskim državljanom. Hvala. Hvala. Besedo sedaj dajem kolegu Podimati za dve minuti. Kolegici Podimati. Hvala. 11. februarja naj bi svet poslal sporočilo podpore in pomiril finančne trge, ampak na koncu koncev iz tega ni bilo nič še naprej obstaja velika negotovost v Evropski uniji. Jutri se začne ponovni svet, zasedati začne Evropski svet ponovno in eh, to bo priložnost, da neenotnost odpravimo. Držka vlada je resnično sprejela zelo stroge ukrepe in eh, veliko teh ukrepov že deluje na račun velikih žrtev in visoke cene, ki jo zato plačuje grško, držav, grški državljani. Ko gre za špekulante na trgih, je treba reči, da še vedno pričakujejo velike dobičke in ki računajo na plačilno nesposobnost eh, grške vlade. Ne vem, ne moremo dopuščati takšnega stanja v prihodnosti. Danes govorimo o Grčiji, morda bomo jutri morali govoriti o kakšni drugi državi. Ali bo Evropski svet enkrat postavil piko temu dogajanju? Ali bo enkrat res razmislil o mehanizmu, da bomo lahko okrepili evromočje in finančne mehanizme na njem? predsednik Evropske komisije govoril o odgovornosti in solidarnosti. Prav ima, eno in drugo potrebujemo, če živimo v neki družini, taki kot je evroomočje in skupina z evrom. Ne moremo pa seveda pričakovati, da bo Grčija tukaj sama vse naredila. Ne more, kriza je prevelika, pregloboka, zlasti glede na finančne špekulante pred letom in pol so finančni trgi razpadli in skoraj da vsi smo trpeli zaradi tega. To se sedaj dogaja Grčiji in solidarni moramo biti z njo. Konkretno ji moramo pomagati z ukrepi. Hvala, gospa predsedujoča. Grazie. Hvala. Naslednji govornik je poslanec Švab, minuto in pol imate časa. Gospa predsedajoča, kolegice in kolegi, V zvezi z Grčijo je bilo že veliko povedanega, zato bi želel govoriti o prihodnosti, zlasti o strategiji 2020. S tem je komisija pripravila zelo pomemben dokument, ki naj bi nam dal smernice o tem, kako naj bi vodili Evropsko unijo v prihodnosti. Kolegice in kolegi, mislim, da so skupni cilji, ki smo si jih zastavili v strategiji EU eh, e 2020, nekaj, kar moramo vsi podpreti. Velik problem Lizbonske strategije je bil, da nismo vsi delali v isti smeri. Sedaj morajo vse države članice se držati zastavljenih ciljev v novi strategiji, šele potem jih bomo lahko dosegli. Vendar to nam ne bo uspelo, če bo Evropski svet igral vlogo nekega upravljalca, ki eh, upravlja in usmerja stvari v zadnjem trenutku. Ne. Tisto, kar smo se dogovorili, moramo izvajati v praksi. In to nam bo uspelo resnično, če bomo načelo solidarnosti v tej strategiji Evropa 2020 uporabili kot izhodišče. Najprej seveda morajo biti odgovorne države članice na tistih eh, področjih, za katera so same eh, odgovorne. V ta namen eh, potrebujejo vodenje trga, pa tudi proračunsko politiko. Ampak istočasno moramo druge države članice vedno prevzeti dožnost, da države članice, ki so prišle v krizo, ne da bi same bile krive za to, da jim pomagamo. Tukaj mora komisija odigrati svojo vlogo in iz napak, iz strategije, lizbonske strategije se moramo naučiti in se teh napak ne sme, eh, teh, tem se moramo izogniti. Lizbonska strategija je bila neuspeh zato, ker nismo imeli dovolj jasnih ciljev. Upati je, da bo sedaj Evropski svet in komisija te cilje podprl. Hvala. Eh, poslanec pupakis ste želeli besedo imate moder karton no. ne potem pa oprostite torej sedaj ima besedo poslanec lopez aguilar minuto in pol hvala lepa gospa predsedujoča Mislim, da se vsi zavedamo tega, da 500 milijonov državljanov zelo natančno spremlja, kar ni običajno, Evropski svet, ki bo ta konec tedna. In eh, razlog za to je načrt za izhod iz krize in to naši državljani nestrpno pričakujejo. Izhod iz te krize mora postati um, izhod v obliki te strategije 2020. Tukaj moramo staviti iz gospodarskega vidika na upravljanje in vladanje, iz socialnega vidika na zaposlene, na socialno pravičnost in enakopravnost. Torej, potrebujemo dokument, kjer lahko kako naše socialne obveznosti izboljšamo in na področju varstva okolja, kjer je Evropska unija vodilna pri preprečevanju podnebnih sprememb in pri varstvu okolja na konferenci v Kebenhavnu in pa tudi pri priznavanju tega, da smo iz te konference se vrnili zelo nezadovoljni. Na svetu je treba govoriti v evropskem smislu. Torej, sprejemati moramo davčne, fiskalne, gospodarske politike, ki bodo odražale naše obveze iz monetarne politike. Torej, ne gre za sporočilo Grčiji, gre za evropsko sporočilo. Ne želimo reševati Grčije, želimo navdihniti našo strategijo z evropskimi značilnostmi, z evropskim duhom in zato ne govorimo samo o Grčiji, ampak govorimo o vseh nas prišlo je do zamude pri um, sproženju delovanja novih um, inštitucij, vendar pa ne smemo zamujati pri ukrepih, ki jih bodo sprejeli na svet. Sedaj prehajamo na postopek Catch the Eye. Za eno minuto dajem besedo vsakemu govorniku. Prvi je gospod Kastel. Če poslanca Kastlerja ni tukaj, potem dajem besedo poslancu poslanki Luan. Bene. Dobro. Potem bomo sedaj dali besedo poslancu Kumostakosu. Je tukaj? Ja, hvala, gospa predsedojoča. Gospa predsedojoča, poslanke, poslanci, Moja domovina Grčija se ni razvijala gospodarsko in finančno tako, kot bi si človek želel. In res mora sedaj prevzeti odgovornost za celo vrsto napak. Vendar Grčija ni in ni bila edina država članica Evropske unije, ki je naredila to napako, da je kupovala te okužene finančne inštrumente. Grško vprašanje je zato evropsko vprašanje. In eh, Evropska unija mora sedaj z koordinirano politiko tudi na področju davčnih zadev eh, stvari pomakniti naprej. Kriza je vedno začetek nečesa pozitivnega in mislim, da bi morali sedaj izkoristiti priložnost, ne kazati s prstom samo na Grčijo, temveč misliti tudi na to, kaj se lahko iz tega naučimo in to je pomembno tudi za svet jutri. Hvala. Sedaj pa ima besedo poslanec Tabadži, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Pozornost komisije in sveta bi želel pritegniti za, na strategijo Evropa 2020. Ta je pomembna. Ne smemo pa pozabiti, da potrebujemo dobre in dobro delujoče politike in da jih nekatere že imamo v Evropi, naprimer skupno kmetijsko politiko. Reforme so seveda tukaj nujne in potrebne, če hočemo doseči cilje v strategiji Evropa 2020. Žal pa obe primarni politiki Evropske unije nista bili ustrezno preoblikovani. Reforme so torej potrebne. Potrebna je tudi pravna harmonizacija v nujnem, v notranjem trgu, potem zagotavljanje dobave energije in nekatera druga vprašanja. To so tista, ki jim je treba nameniti več pozornosti in več finančnih sredstev. Ampak kaj potrebujemo tudi? Ustrezno uh, razpravo. Pri tem moramo vedno misliti tudi o koheziji in o tej razsežnosti. Hvala. Naslednji je eh, poslanec Teurer, eno minuto. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, razprava o evru, o Grčiji je v zadnjih eh, nekaj dnevih eh, prišla na prvo mesto v naših sredstvih javnega obveščanja. Ampak Nekatere ankete kažejo, da nemški državljani 40 odstotkov vprašanih pravijo, da je bila napaka, da smo uvedli evro namesto nemške marke. Obljube, ki smo jih dali državljanom, ko smo se odpovedali nacionalnim valutam, da bo namreč evro prav tako močan, kakor je bila nemška marka, so obljube, ki jih moramo izpolniti. Zato potrebujemo tukaj razpravo o socialnem gospodarstvu, in ne smemo govoriti o tem, kako poslabšati konkurenčnost nemškega gospodarstva, ne, temveč kako povečati konkurenčnost celotnega evropskega gospodarstva. Zato zahtevam razpravo tudi o socialnem tržnem gospodarstvu v Evropi. Hvala. Hvala. Sedaj ima besedo poslanec Lunaček. Eno minuto. Poslanka Lunaček. Hvala gospa predsedojoča. Strinjam se z vsemi tistimi, ki zahtevajo močnejšo gospodarsko integracijo zlasti na področju gospodarstva. O tem bi bilo treba govoriti ne samo na vrhu držav članic evroobmočja, temveč tudi na Evropskem svetu. Kolega je pravkar spregovoril o negativnih eh, občutkih naših državljanov spričo te krize. Moramo povdarjati, da imamo nekatere prednosti, da imamo skupno valuto, ampak sedaj potrebujemo tudi skupno gospodarsko politiko, pravijo nekateri. Ampak mislim, da smo tukaj preveč obljubljali. Solidarnost je potrebna. In to je glas razuma in to je tisto, kar je sedaj potrebno. In nižje obresti za posojila, ki jih najema grška vlada, moramo zagotoviti. Še nekaj treba povdariti. Grčija mora veliko sama narediti, naprimer zmanjšati proračunska sredstva namenjena vojski. Država članica Evropske unije, ki 4 odstotke BDP-a namenja eh, oborožitvi v vozu iz Nemčije in drugih držav je nekaj, česar v Evropski uniji ne potrebujemo. Tukaj lahko privrčujemo. Hvala. Hvala. Besedo ima sedaj poslanec Bafton. Eno minuto. Uh,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 Kaj se dogaja? Ponovno hočemo uh, skriti dejstva. Dejstvo, da ta naš evropski projekt ne deluje. Razpada. Tudi Nemci, kot smo slišali, niso zadovoljni s situacijo. Ampak naj Grki sami uh, odločijo. Gotovo bi morali grški državljani z referendumom odločiti, kaj uh, hočejo. Ali hočejo biti v evroobmočju ali ne. To je njihova odločitev. Tiste države članice, ki skrbijo vsaka zase, so čisti egoisti. Grčija, mislim, da je samo začetek, to se lahko razširi na Portugalsko, Španijo, Italijo in tako naprej. Problem je tukaj in bojim se, da bo ostal še kar nekaj časa. Hvala. Hvala. Poslanec Brons ima sedaj besedo. Minuto. Hvala, gospa predsedojoča problemi Grčije in evroobmočja niso izjema. Skupna valuta za tako veliko gospodarsko in heterogeno območje sveta je per se problematična vrednost valute mora odražati stanje v gospodarstvu. Če gospodarstvo cveti, bo vrednost valute naraščala. V obratnem primeru, ko je gospodarstvo v recesiji, pa bo vrednost eh, tega, eh, valute tega gospodarstva padala. Zaradi tega je potrebna deprecijacija, torej znižanje vrednosti te valute. Na ta način bomo spodbudili gospodarski razvoj. Evro ni rešitev za gospodarske probleme sveta, evro je problem. Grčija ima naslednjo težavo, če se sedaj umakne iz evroobmočja, bo morala preiti na lastno nacionalno valuto in njen dolg se bo početveril. To bi moralo biti opozorilo za eh, evroobmočje, za vse države, ki so v njem. Ko ste enkrat v evroobmočju, ne morete nikoli več ven iz njega. Hvala. Grazie. Hvala. Besedo dajem. Sedaj aj gospe Flašikovi eno minuto. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Hvala, gospa predsedajúca, za besedo. Gospod minister, gospod podpredsednik komisije. Kratka bom, kaj ti večino stvari so drugi že povedali. Kaj menim sama? Menim, da situacija, o kateri sedaj govorimo v zvezi z Grčijo že nekaj mesecev, ni enkratna, ni nič posebnega. In videti je, da se bližamo ugotovitvi, da potrebujemo drugačen pristop do pakta o stabilnosti in rasti. Dve možnosti sta pred nami. Bodi si, da bomo ustra, ustrajali na spoštovanju vseh določ pogodbe ali pa se bomo spoprijaznili s tem, da je treba pakt o stabilnosti spremeniti, dopolniti. In te dopolnitve morajo potekati tako, da bomo lahko ohranili rast in gospodarsko stabilnost in to ne samo v evroobmočju, temveč da bomo to naredili tudi tako, da bodo države, ki so izven evroobmočja, dobile možnost pridružiti se evroobmočju, ne da bi v ta namen uporabljali sredstva iz strukturnih skladov. Hvala. Grazie. Hvala. Besedo dajem eh, poslancu odiju eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Imam pripombo in tri predloge. Najprej pripomba. Ne vem, ne razumem, zakaj predsednik Van Rompaj ne bo se udeležil, se ni udeležil, prostite, tega našega plenarnega zasedanja. Mislim, da je tema dovolj pomembna za to. Sedaj pa tri predloge, kar zadeva finančno sanacijo Grčije. Euroobmočje mm, je poskušalo doseči dogovor za Turčijo, da bi pomagali Cipru. Gotovo lahko nekaj naredimo tudi za Grčijo. Zakaj ne bi sprejeli finančnih zavez za znižanje obrestnih mer? To je nekaj, za kar smo se v Evropskem parlamentu dolgo zauzemali. Potem eh, bil, javni eh, bilančni položaj eh, Grčije razpadel, ampak mislim, da moramo sedaj narediti, da se to ne, vse, da se to ne bo prelilo v druge države. Hvala. Žal mi je. Imamo še deset prosilcev za uh, sodelovanje v postopku Catch the Eye, ampak žal moram ta postopek eh, končati, kajti eh, komisiji moram sedaj dati besedo bolj konkretno komisarju Ševčoviču. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Najprej naj povem, da sem dobil zelo globoko tis s pričo solidarnosti in eh, pozivov za odgovornost, eh, ki ste jo izrazili danes popovdne. In to je natančno tisto, kar v tem trenutku potrebujemo. Jasno je, da evropski problem potrebuje evropsko rešitev. In časih se sprašujem, ali se nismo naučili dovolj naukov o tem, kakšne so lahko posledice delovanja, če ne iščemo evropskih rešitev za evropske probleme. Če gre za nekaj konkretnega, v tem primeru se moramo kolektivno odzvati. Mislim, da nismo samo skupina držav, smo evropska družina in če ima eden od družinskih članov problem, mu mora cela družina pomagati. Komisija je zato pripravljena predlagati inštrument za usklajeno pomoč Grči, ki bo v celoti v skladu z evropsko zakonodajo. Prepričan sem, da se to da narediti. Zahvalil bi se vsem vam za podporo za strategijo Evropske unije 2020. Še enkrat bi želel uh, eh, povdariti, kako velika so pričakovanja naših državljanov od naših vodilnih ljudi, od uh, tega, ali bomo dosegli rezultate in ali jih bomo uspešno prepeljali skozi to krizo. Tako da bomo uh, med drugim pripravili tudi solidno srednjeročno strategijo, da bodo naši mednarodni partnerji Kitajska, Indija in ZDA videli, da jim sledimo, če nič drugega. Pozorno sem prisluhnil vašim pozivom za boljše vodenje in upravljanje. Prisluhnil sem vašim zahtevam za uh, večji finančni nadzor, boljši gospodarski nadzor za to, da izvajamo pakt za stabilnost in rast. To je natančno tisto, kar bo upoštevala komisija v svojih predlogih, ki jih bo kmalo posredovala vsem pristojnim. Hvala vsem, ki ste podprli komisijo, ki pripravlja zelo jasne Eh, cilje za to, da jih bomo vključili v sklepe jutrišnjega Evropskega sveta. To je pomembno za srednjeročno strategijo, pomembno pa je tudi, da imamo jasne kazalce, da vemo, ali se bližamo svojim ciljem ali ne. In Evropski svet upam, da bo sprejel te smernice in cilje na uh, svojem zasedanju jutri oziroma pojutrišnjem. Potrebujemo boljšo zaposlenost, enakopravnost spolov, višjo izobraženost in potrebujemo več vlaganj v raziskave in razvoj. Očitno je tudi, da se moramo boriti proti revščini. Komisija zaradi tega tudi ustraja na solidarnosti, na odgovornosti in na pripravi konkretne strategije za Evropo in za evropske državljane. Naj izrazim še upanje, da bo ta pozitivno vzdušje, ki je tukaj povdarjalo odgovornost in solidarnost, nekaj, kar bo prisotno tudi pri razpravah naših predsednikov vlad in držav na jutrišnjem oziroma pojutrišnjem Evropskem svetu. Hvala, gospa predsedojoča. Hvala, komisar. V imenu sveta bo sedaj ponovno spregovoril minister López Garrido. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta razprava je bila zelo pomembna. Ta razprava je sedaj v ospredju v Evropski uniji. Ne gre samo za razpravo o Grči, ampak o celotni Evropski uniji. Tukaj predstavljam predsedstvo svetu in predsedstvo o tem vprašanju Grče, kar smo največkrat omenili tukaj, ima zelo jasno stališče. Evropa je integracija gospodarskih politik. Evropa temelji na solidarnosti in zaradi tega vsebuje tudi socialno razsežnost. In tretjič, Evropa pomeni stabilnost gospodarsko in finančno stabilnost. Vse te tri točke so povezane s situacijo v Grčiji. Zato tudi ti trije vidiki Evrope obstajajo tudi v izjavi sveta 11. februarja. Gre za izjavo, ki govori o situaciji v Grčiji v solidarnostni luči in o tem, kako zelo smo obvezani za stabilnost evroobmočja in kaj moramo storiti za to, da zagotovimo to stabilnost. Prepričan sem, da bo ta svet konec tedna, ki se je sestal 11. februarja, tisti, ki bo okrepil to stabilnost. Zagotoviti moramo to stabilnost poslali bomo zelo močno politično sporočilo Evropi o tem, da želimo okrepiti naše gospodarstvo, okrepiti našo valuto in o tem, da želimo zagotoviti solidarnost Euroskeptiki od nas pričakujejo neuspeh, vendar pa državljani pričakujejo od nas solidarnost. Lahko vam zagotovim, da ne bomo govorili o neuspehu, ampak da bomo poudarili, kako zelo si prizadevamo za solidarnost znotraj Evropske unije in znotraj evroobmočja. Poleg tega bomo delovali še dlje, torej govorili bomo o srednjeročnem in dolgoročnem delovanju ne bomo umaknili finančne pomoči, dokler ne bo prišlo do oživitve gospodarstva. Govorimo tudi o dolgoročnih ciljih. Tukaj moramo še posebej povdariti vprašanje gospodarske kohezije, socialne kohezije. To je v osrčju solidarnosti. Imeli bomo tudi nov način nadzora, ki je drugačna od lizbonske strategije v Lizbonski strategiji nismo imeli te vodilne vloge sveta. To, kar imamo sedaj v Lizbonski pogodbi, nismo imeli v Lizbonski strategiji. Torej, nadzor, spremljanje, kontrol in zahteva po doseganju ciljev, vse te, vsega tega nismo imeli v Lizbonski strategiji in spodbujanje strukturnimi skladi je ravno tako nekaj novega, zato smo dosegli velik napredek. In za konec, gospa predsedujoča, bi rad omenil to, kar je povedal gospod Margaljo, kaj ti kritiziral je švec, eh, špe, špansko predsedstvo in način delovanja Evropske unije. Gospod Garcia Margaljo, moram vam povedati, da špansko predsedstvo in svet delata. v skladu z metodo skupnosti, v sodelovanju s komisijo, s predsednikom Van Rompujem, z Evropskim parlamentom, sodelujemo tesno z vsemi temi, zato da bi dosegli naše cilje. Govorili ste predvsem o gospodarskem vprašanju. Rad pa bi vas vprašal, če se vam zdi, da sprejemanje sklepa v svetu v sodelovanju s predsedstvom v zvezi z evropsko obvezo do, za doseganje stabilnosti evra ni vodilna vloga v Evropi. Mi želimo prispevati k temu, da bomo konec tedna razpravljali o strategiji 2020. In zato smo dobili večinsko podporo v večini prispevkov, ki smo jih danes slišali. V zvezi z upravljanjem in vladanjem me zanima, če mogoče Mm, ni vodilna vloga predsedstva, da razpravljamo o finančnem svežnju z Evropskim eh, parlamentom. V svetu želimo čim prej doseči dogovor med svetom in Evropskim parlamentom. Direktiva o skladih Hedge je direktiva, ki jo želimo sprejeti v času španskega predsedstva in zato želimo čim večji konsens. Mislim tudi, da voditi Evropsko unijo pomeni, da sodelujemo s komisijo na podlagi predloga komisije o koordinaciji gospodarskih politik v skladu s 136. členom Lizbonske pogodbe. Vodenje Evropske unije pomeni tudi, da imamo splošno politiko za izhod iz zadolženosti. In to je pravilen ukrep v Evropski uniji v času krize in da v času krize zaščitimo najbolj ranljive državljane. V skladu z izbonsko pogodbo bomo našli rešitev iz zadolženosti, zato da bomo resnično s metodo skupnosti lahko vodili Evropsko unijo. Ta konec tedna bomo seveda sprejemali takšne odločitve v sodelovanju z grško vlado. No, Hvala, minister. Ne, gospod poslanec, v tem primeru metoda modrega kartona ne velja, velja samo, če hočete postavljati vprašanje ostalim poslankam oziroma poslancem. Z uh, to izjavo ministra smo zaključili za razpravo.